Nadaljujemo z zasedanjem in prva točka na dnevnem redu danes do povdan je poročilo gospoda Dojča o Evropski investicijski banki letno poročilo 2008. Začeli bomo tako, da damo besedo kar našemu poročevalcu, gospodu Dojču, ki ima 4 minute. najlepša hvala za besedo gospod predsedujoči spoštovani kolegi in kolegice poslanke in poslanci!